Eh, sedaj pa še razlage glasovanj. Gospod Lambrinidis eh, ima postopkovno vprašanje gospod eh, predsedujoči. Skušam razumeti, kar pravite v zvezi z glasovanjem za podpredsednika, da nikoli ni možno priti do kvalificirane večine, če lahko glasujete samo za ali pa da se nek, nekaj šteje kot vzdržani glas. Če vzdržani glasovi niso v skupnem številu oddanih glasov, potem pravzaprav se vedno dobi največ, kar je možno doseči, je kvalificirana večina. Gospod Lambrinidis, spomnili se boste na začetku parlamenta eh, oziroma eh, eh, seje. Eh, ko smo eh, pravzaprav glasovali o vseh podpredsednikih je bil to postopek, ki smo mu sledili takrat. Tu smo imeli samo enega kandidata, dobil je več kot 168 glasov, kar pomeni, da je dobil več kot kvalificirano večino in je z enim glasovanjem že izvoljen. Ta postopek je neobičajen, vendar pa smo sledili pravilom. Gospod Goebbels, imate besedo. Gospod predsedujoči, mogoče ste res sledili pravilom, vendar, ko vse seštejem 334 glasov za 168 vzdržanih in 287 ljudi, ki so glasovali za, dobim 789 eh, poslancev, torej več poslancev, kot jih je v dvorani. In eh, tako da eh, je to nemogoče, kot da bi šlo za, eh, la, za volitve, ponarejene volitve, kot bi šlo za glasovanje eh, na korziški način gospod goebbels naj razložim naj pojasnim takole prišlo je do nesporazuma In sicer na zaslonu se je prikazala absolutna večina, kot da bi šlo za rezultat. Šlo je za indikacijo absolutne večine. Tega se ne sme dodajati k eh, skupnemu številu glasu. E, skratka, naj ponavljam, gre za več kot kvalificirano e, večino, zato je bil kandidat izvoljen. Torej 168, to ni bilo 168 glasov, temveč indikacija eh, števila glasov za potreben prak. Se upravičujem za ta nesporazum, morda bi bilo to potrebno pojasniti takrat. Mr. Chairman. Gospod predsedujoči, ne bi se želel spuščati v podrobnosti, naj vas samo spomnim, da je predsednik parlamenta in predsedujoči podal informacijo, da tisti, ki bodo se vzdržali ali pa glasovali proti, pravzaprav naredili uh, pravzaprav bo to enako. In ta izjava je bila zavajajoča, glede na to, da je to izjavil predsedujoči seje, je to tisto, kar šteje, zato menim, da je potrebno pona, ponoviti glasovanje na podlagi tega, kar ste nam ravno kar povedali in razložili. I'm convinced that if the vote was taken again, the result would be the same. Ampak, če bi to ponovili, bi bil rezultat enak. Mislim, da so ljudje razumeli, da pravzaprav so tu tipke pomenile enako kot pri vsakršnem elektronskem glasovanju. Edino, kar ni bilo jasno, je ta številka 168, ki se je prikazala na zaslonu. Če je bilo to eh, kakorkoli eh, pravzaprav nerazumljivo, eh, bo eh, pojasneno. Gospod Silsen postopko na vprašanje? Madam, eh, gospa Senesa nima besedo. Gospa Senesa nima besedo. E, Pani predsedujoči, no enak te bi. Gospod predsedujoči, e, bojim se, da je ta razlaga povsem nezadovoljujoča kaj ti rekli so, da tisti, ki glasujejo proti ali pa se vzdržijo, da bo to štelo na enak način, kar je v skladu s kvalificirano e, večino. Kaj ti, kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni, da mora biti glasov za več kot pa skupno število glasov proti in vzdržani glasov. Si, tako kot je, pa je to povsem nejasno, kajti gospod Buzek je rekel, da je bilo 334 eh, poslancev za in 207 eh, eh, proti in 168 vzdržanih. Gospod Buzek nam je podal to informacijo. Tu lahko vidimo, da je bilo 789 odanih glasov. Govoriti se daj, da nekateri glasovi ne štejejo med temi bi lahko pomenilo, da nekateri glasovi od teh 334 za ne štejejo. To je nesprejemljivo. Kaj ti to je eh, postopek, naprimer, postopek more biti enak za vse kaj ti ta večina je večja, kot pa če se štejemo te druge glasove na eh, drugi strani, proti in zdržane glasove. Kar pomeni, da je eh, stroj, glasovalni stroj slabo deloval in da je potrebno apsolutno ponoviti glasovanje. Bom upošteval te pripombe. Eh, gospa Sinkler ima besedo. Eno minuto, prosim, če le morete. Mr. Sinclair, yes, you have the floor. Is this one? Yeah, Hi. Mr. Thank you, Mr. President. If eh, Hvala, gospod eh, predsedujoči. Dvoje. Prvič, glede glasovanja v zvezi s podpredsednikom. Eh, bili, moram reči, da glede napotkov smo bili zavajani in skratka glasovalni stroj nam ni omogočil glasovati proti. Eh, zato menim, da je potrebno glasovati bolj enostavno in naravnost in eh, tisti, ki eh, enako na to gledajo kritično, tem se zahvaljujem. Mislim, da je to potrebno. Druga kritika se nanaša na to, da ni bilo možno pojasniti glasovanja, poimenskega glasovanja v zvezi s preglednostjo. Eh, in eh, moj glas je bil proti, sedaj nima možnosti tega pojasniti in eh, moji volilci bojo videli, da sem glasovala proti in zato bi želela. Glaso, želela imeti možnost pojasniti svoj glas. Glede prve pripombe. Osebje je bilo tu, eh, bil je eh, prisoten tudi predsednik, ki je vodil glasovanje. Če je karkoli, kar se nanaša na to, bo predmet obravnave. Drugič, eh, kar zadeva postopka nadzora, tu obrazložitve glasov ni, vendar pa gospa Sinkler lahko to posredujete tudi pisno in prosim, če se poslužite tega načina. Gospod Golneš. Gospod predsedujoči, vse sem slišal in zelo pozorno spremljal, kar ste povedali. Rekli ste, da je številka 168 prak kvalificirane večine. Tako ste to rekli, tako sem tudi slišal v slušalkah. E, kar se mi je zdelo neverjetno, kajti če je temu tako, bi to pomenilo, da bi imeli za prak pri tem glasovanju polovico števila ljudi, ki so glasovali za. In pravzaprav, kakorkoli obrnete, pridete do kvalificirane večine. Prvič v tem parlamentu slišim reči, da eh, je 168 glasov kvalificirana večina. To slišim prvič. Mogoče sem slabo razumel, kar ste povedali, vendar celotni ta postopek se mi zdi povsem absurden. Mogoče bi bil v redu pri glasovanju za več kandidati, prav gotovo pa ne, ko eh, hočemo priti do novega podpredsednika. Ta številka 168. To je številko, ki jo je izračunal računalnik in sicer na podlagi oddanih glasov. No, oprostite, nikoli mi ni šla matematika zelo od rok, nobenih izpitih, nisem bil uspešen pri izpitih, tako da eh, bom kar nehal. No, najprej, strinjam se z gospodom Golnešem. Eh, torej, eh, s, eh, če imate 621 oddanih glasov, eh, No, moram reči, da sem vesel rezultata, kajti naš kandidat je dobil 334 glasov in je v vsakem primeru izvoljen. Vendar lepo vas prosim, da eh, popravite eh, ta program, če gre za računalniški program, je narobe, je napačen in ga je potrebno popraviti. Imate besedo? Pri glasovanju ni bilo možno, da bi glasoval z ne gla, eh, pokazali so se samo eh, glasovi ja in vzdržani. Eh, prosim, da preverite, kako stroj šteje glasove. Kaj ti tega nisem razumel, pa ne samo jaz, tudi drugi tega niso razumeli. Najprej je bilo potrebno glasovati z ja in potem moram reči, da je ta glasovalni postopek nekoliko čuden. Prosim, da preverite, kako so bili glasovi sploh prešteti. E, občutek imam, da ne bomo nikoli več glasovali na ta način in da bomo vse skupaj naredili e, z lističi. E, mislim, da bi se morali vzdržati nadaljne razprave, kajti povsem jasno je, da je bilo 621 odanih glasov podpredsednik je dobil 334 glasov, to je večina, torej pojdimo naprej. In eh, če naprimer večina ljudi iz 27 držav nas opazuje pri del, imamo mnogo eh, veliko resnejših problemov, visoko stopnjo brezposelnosti, nobenega smisla nima, da še nadaljujemo s to razpravo. In eh, vaše pojasnilo sprejemam, gospod predsedujoči, prav prav tako pojasnilo predsednika. Pojdimo prosim naprej k stvarem, ki so resnično pomembne. Thank, thank you, uh, hvala. Najlepša hvala, gospod Manders. Manders Dankjewel, voorzitter. Uh, wellicht is het idee dat wil ik ook. Hvala, gospod predsedujoči. Morda je stvar taka, da je bila razlaga, ki ste jo dali za mene jasna. Morda bi jo lahko še enkrat posredovali kolegom po elektronski pošti. Tisti, ki se vedno razburjajo zaradi transparentnosti, eh, ti so se zelo hitro podali v eh, kavarno in dobro bi bilo, če bi to dobili pisno. Prav bom prenesel to sugestijo. Še eh, dve pripombi. Gospa Tajn ima besedo za začetek. Sehr geehrter Vizepräsident, spoštovani gospod podpredsednik, eh, naš plenum je javen in Pravzaprav bi si želela, da bi na spletni strani parlamenta še enkrat to javno razložili, kajti vsaj ena izjava je napačna. 168 ni mogel biti prak, če bilo danih 621, eh, potem bi bil prak lahko 310. Eh, morda sem eh, to narobe razumela, zato prosim, da to objavite na spletni strani parlamenta parlamenta tako, da bo lahko to razumel vsak državljan. Kajti tu smo imeli zelo veliko poslušalcev in naša podoba je bila dokaj klavrna, kakršno smo jo ustvarili s to debato. Hvala. Najlepša hvala za to pripombo in uh, gospod Tančila, zadnji govornik. Panje predsedniče. Gospod Tančila. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. E, nečesa ne razumem dobro. Če je bilo 334 za in 207 proti glasov, potem je potrebno e, ponovno pogledati število zdržanih. Ni več mikrofona. De aceea, convingerea dumneavoastră, președinte, convingerea Ja, skratka, prepričanje mojih eh, kolegov eh, bi moralo biti upoštevano. Vsi bi morali biti prepričani, eh, da je to glasovanje bilo pravilno in to bi moralo biti tudi prepričanje vseh državljanov. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je eh, sedaj eh, potrebno eh, resnično zaključiti. Eh, obrazložitve glasov, gospod uh, Kelly, gospod Galeher. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Ne, dovolim, da, naj povem, da sem bil zelo zadovoljen in nepresenečen nad uh, široko podporo, ta je bila vedno prisotna, ko je bilo govora o skladu za Irsko. Sveda je Evropska unija velik eh, donator že od samega začetka obstoja tega sklada, ki je namenjen spodbujanju gospodarskega razvoja in eh, razumevanja na obeh straneh meje. Iz tega sklada je prišlo do naložb več kot dveh milijard evrov. In uh, še več, seveda, če upoštevamo še uh, multiplikatorski učinek. Sam prihajam iz obmejnega območja in ne vem, kako pomembno vlogo so ta sredstva igrala v mirovnem procesu. Neposredno je bilo vzpostavljenih več kot 40 eh, tisoč delovnih mest ustvarjene so bile možnosti za zaposlovanje na zelo zap, zapostavljenem eh, gospodarskem območju. Delo tega sklada se bo končalo s koncem letošnjega leta in mislim, da je vsekakor potrebno razmisliti o tem, da bi ta program podaljšali. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Bilbao Baradanka, izvolite. Presidente, he votado a favor de... Eh, hvala, predsedojoči. Glasovala sem za to pobudo, kajti najpomembnejši cilj je eh, podpora mirovnega in spravnega procesa na Severnem Irskem in v obmejnih področjih. Eh, zato, da bi imeli ustrezno komunikacijo med sprtimi stranmi in da bi spoštovali um, vrednote človekovih pravic. Mi v Baski imamo še vedno teroristične napade in upamo, eh, da bo ETA eh, končno prisluhnila eh, baskovski družbi in nehala z obroženimi spori. Mi si želimo premirja in upamo, da bomo deležni enake solidarnosti in podpore Evropske unije, tako da bomo dosegli mir in spravo. Potem zelo hrepenimo. Mr. Mr. Najlepša hvala, gospod Helen. Hvala, gospod predsedujoči. Nobena država ni bila tako zapostavljena pri reševanju kot Irska. Nihče ni tako trpel kot Irci. Njihov premije je sprejel vse najboljše odločitve. Vsi uradniki, celo eh, prejemniki eh, nadomestila za brezposobnost so plačali svojo ceno. Eh, In eh, če morda ne bi sprejeli teh odločitev, bi morda tako kot Grčija dobili finančno pomoč. Zdaj pa so sami tisti, ki morajo sodelovati pri reševanju Grčije. In na prebivalca Irska daje večji prispevek kot večina drugih članic evroobmočja. Vsak eh, ekonomist bi dejal, da je potrebno v tem trenutku eh, državam omogočiti, da zopet začnejo tiskati svoje valute, da omogočajo devalvacijo in na ta način eh, uravnavajo razmere. Namesto tega pa obremenjujemo davkoplačevalce z velikimi bremeni samo zato, da bi reševali nekaj posameznikov. Hvala, gospod Nikolson. Najlepša hvala, predsedujoči. Nisem nameraval obrazložiti glasu v zvezi s tem poročilom, ampak poročevalec je govoril o dr. Pizlju in gospodu eh, Adamsu o tem, kaj je in kdo je prinesel mir na Severno Irsko. Marsikaj sta prinesla, ampak nista prinesla eh, miru. Veliko ljudi je k temu prispevalo, ampak eh, David Chamberlain, John Hub. Eh, sta bila tiste, ki sta opravili levi delež dela za to, da je prišel mir na Severno Irsko in upam, da bo poročevalec si razčistil ta dejstva. Naj jasno povem, da sem danes glasoval za to poročilo, ker mislim, da na Severnem Irskem še vedno potrebujemo podporo pri ohranjanju tega, kar je bilo doseženo in nikakor ni gotovo, da bo mir trajal. Še vedno obstajajo ljudje na obeh straneh.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 podprli Lašla Tökeša eh, kot podpredsednika Evropskega parlamenta. In kot novinar za solidarnost v času, ko je prišlo do paca Čečeškojeve vlade in ko je prišlo do dogodkov v Temisvar, vem, da je bilo vse to v veliki meri po zaslugu Lašla Tekeša in zato je velika škoda, da je prišlo do takih težav pri glasovanju, pri delovanju glasovalnih naprav. Uh, in da je ob najavi glasov prišlo do take kontroverznosti. Mislim, da nihče ne bi smel postavljati pod vprašaj izvolitve Lasla Tökeša za podpredsednika parlamenta. Če obstaja kakršnakoli senca dvoma eh, in če bo prišlo do ponovnega glasovanja, um, mislim, da bo rezultat vedno ostal vprašljiv. Najlepša hvala. Glede na to, da nas je tako malo, naj tudi sam eh, dodam svojo pripombo. Vedno sem eh, bil eh, občudovalec eh, Lasla Tökeša in to ostajam tudi danes. In zelo obžalujem, da je prišlo do zmede glede tega, kako je bil izvoljen, ampak mislim, da njegova izvolitev ni pod vprašanjem. Zdaj pa prehajamo na poročilo Marinesku. Imamo eno obrazložitev glasov, gospod Joci, izvolite. Onorevoli kolegi, ososenuto. Spoštovani kolegi, eh, podprl sem poročilo Marineskoja in se mu s tem zahvaljujem. Eh, mislim, da potrebujemo sodoben tovorni promet, to ni pomembno samo za konkurenčnost, ampak tudi za preživetje evropskih podjetij. E, poleg tega je tudi točno, e, da želi vključiti stvari, ki so bile sprejete na prvem branju. Hvala. Sledi poročilo Martin in prvi govornik je gospod Henok. Ne, gospod predsedujoči, ko smo začeli z današnjim glasovanjem, smo naleteli na postopek, ki ga pravzaprav še ne poznamo, eh, kjer se zabeležijo samo pozitivni glasovi. In bilo je samo vprašanje časa, namreč eh, to je pristop, ki ga je Evropska unija zauzela tudi v številnih referendumih. Eh, ustava oziroma Lizbonska pogodba ste bili jasno zavrnjeni strani. Eh, nizozemskih volitev, francoskih volitev, irskih volitev in eh, vedno je Evropa nadaljevala, ne glede na to, kaj se je dogajalo. Pripravljeni so bili slišati samo da, eh, tudi ko so ljudje želeli eh, izraziti svoje nasprotovanje. In zdaj smo regularizirali ta sistem celo v postopkih v našem parlamentu in postalo je nemogoče, da bi ljudje izrazili svoje nasprotovanje postopku. In zato lahko samo vprašam, česa pri ne ne razumete? Najlepša hvala, gospod Kamal. Najlepša hvala, predsedojoči. Poročilo, ki smo ga danes obravnavali v zvezi s prilagoditvijo poslovnika Lizbonski pogodbi, eh, Zanimivo je, da veliko poslancev samih ne ve, kaj je v Lizbonski pogodbi in kako bo to vplivalo na naše vsakodnevno delo. Naprimer, kar zadeva reševanje Grčije. Če si pogledamo, kaj je bilo predne razprave v svetu, to je 122. člen Lizbonske pogodbe, ki naj bi bil člen o solidarnosti in o, o duhu solidarnosti držav do držav, ki zaidejo v težave. Ali Eh, kadar eh, državi grozijo težave, naprimer zaradi naravne katastrofe. To se zdaj uporablja kot izgovor za države članice, ki, da rešujejo državo, ki se je sama uh, zakopala v težave, ki, ki niso posledica nekakršnih okoliščin. Uh, jasno moramo povedati volilcem, kaj pomeni Lizbonska pogodba tudi za nje in da to pomeni tudi, da jemljemo davkoplačevalski denar, da rešujemo države, ki ne morejo odplačati svojih dolgov. Gospod, gospod predsedujoči, zlasti glede prenove uh, uredb, ki pa uh, so vedno uh, namenjene uh, pravzaprav uh, pristopu, določenemu pristopu k obravnavi problema. In v skladu s 24. Eh, členom se gov, eh, je govora o imenovanju predstavnika. Oprostite, gospod eh, predsedujoči, vendar pa moram reči, da v celotnem svojem življenju nisem še slišal nečesa tatega, da res je, da sem neodvisen poslanec, vendar pa reči, da zato eh, ni mogoče ravnati drugače. Eh, Torej, eh, izvolitve, eh, torej izvolitev je pravzaprav nekaj najbolj normalnega eh, na svetu. Tako gospod Martin je tisti, ki je pravzaprav vse to pripravil s predstavniki obeh skupin in na pobudo gospoda Korbeta, ki je sedaj izginil in tu je tudi moj prijatelj Nik Griffin. Hvala lepa. Thank you. No, Najlepša hvala. Ne strinjam se z vašo obrazložitijo tega, zakaj sem se znašel med eh, neodvisnimi poslanci. Gospod Kles. Eh, hvala, predsedojoči. Zdaj torej je bilo rečeno, eh, da Eh, predstavniki eh, neodvisnih na eh, konferenci predsednikov pravzaprav nimajo besede, da ne obstaja nekakšen konsens med neodvisnimi, ki je pravzaprav sploh problem v parlamentu samem, če se voli predsednika, tudi ni konsensa, zato imamo volitve na demokratičen način. In predstavniki neodvisnih zaposlenih in uh, predstavniki poslanskih skupin morajo na enak način glasovati, da imajo svojega predstavnika. Skratka, smo nekakšen Miki Miška parlament. Uh, predsednik tako rekoč sam določa svoje nasprotnike, kako reprezentativno to je, eh, na kakšni osnovi se to dogaja, na osnovi simpatije, prijateljstva tega ali onega med poslanskimi skupinami in kakšni kriteriji se uporabljajo eh, za to da se določijo predstavniki neodvisnih poslancev. To sem želel pripomniti že prej, ampak nisem imel možnosti. Hvala gospod Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pri všetkej úcte k vám. Najlepšia chvála, gospod predsedajúci. Ob vsem dožnom spoštovanju do te institucije, ko smo govorili o prilagoditvi lezbonski pogodbi, bi morali uh, omeniti tudi vrzel v poslovniku, ki je omogočila tako. Uh, neurejeno in zmedeno glasovanje, kot se je zgodilo danes. Ne vem, kako lahko različni predsedujoči na različne načine obrazložijo eh, postopek glasovanja in mislim, da je potrebno prisluhniti tudi tistim poslancem, ki imajo občutek, da je bil njihov glas štet ne, nepravilen način. Na to se moramo vrniti. Uh, kajti nekateri poslanci niso imeli nobene možnosti preveriti, ali je njihov glas bil štet pravilno ali ne. Mislim, da je tudi v interesu gospoda Tökeša, da se to glasovanje ponovi in da bo glasovanje organizirano na tak način, da eh, se izognemo kakršnikoli zapletom, tudi za prihodnje. Najlepša hvala. V zvezi s poročilom je Dževska, gospod Henan. Gospod predsedujoči, rak iz Grčije e, tvori metastaze po vsem sredozemlju. Zdaj se ne bi se komisija pripravljala na reševanje Španije. In gospod Van Rompuy je omenil, da 750 eh, milijard evrov, ki jih je že bilo namenjenih reševanju držav, ne bi bilo dovolj. E, Eh, namesto da bi razmišljali o amputaciji, pa so se naši voditelji odločili za dolgo kemoterapijo, ki bo boleča, dolgotrajna in tudi izid je negotov. Na ta način bodo poskušali vzpostaviti Eh, nek mehanizem gospodarskega upravljanja, čemu je njegov predhodnik pravil fiskalni federalizem, eh, Evropski denarni sklad, eh, Evropske bonitetne agencije, vse to zato, da bomo pre, preusmerili denar, da bi ohranili ta projekt. Laže bi bilo oprostiti davkoplačevalce tega bremena in uh, omogočiti državam, da devalvirajo svoje valute. Uh, Kakšno ceno bodo plačali naši ljudje za to, da bodo ugodili željam svojih voditeljev? Najlepša hvala. Zdaj prehajamo na poročilo Cashman. Gospod Mastela je prvi. In okazijo del vertiča vrh eh, glede eh, umestnega pregleda eh, ciljev tisočletja. Potarjeno je bilo, da se želijo te cilji doseči do leta 2015. Po deset let potem, ko so bili postavljeni ti cilji, ugotavljamo, da Evropa kot najpomembnejši akter na področju razvojne pomoči želi prevzeti vodilno vlogo. Mnogi ljudje sicer ne trpijo več, ampak še vedno je treba veliko stvari postoriti. V sedani finančni krizi um, sem glasoval za to poročilo, vendar pa je potrebno ugotavljati, kako bi izgledalo inovativno financiranje. Eh, treba je razviti strateška partnerstva s temi eh, državami, razviti politično voljo, določiti prioritetne cilje, oblikovati koherentno politiko, eh, pravice upravljanja, prehranjevanje in razvoj. To je največji ziv. Hvala. Hvala še, gospod Alfano, imate besedo. Grazie, Eh, hvala. Glasovala sem za poročilo Cashman. Eh, mislim, da je eh, odgovornost parlamenta in evropskih inštitucij, da izpolnijo obveznosti, ki so jih prevzele napram manj razvitim državam, naprimer v Afriki. Ne moremo čakati do leta 2015 in še takrat ugotavljati, da cili tisočletja niso bili doseženi raz. Eh, vojni eh, cilji, če jih skrivamo za odstotki, nič ne pomenijo, eh, kajti milijarde ljudi ne živijo človeka dostojnega življenja. Evropska unija mora biti vodilna pri nudenju tovrstne pomoči, ko se odpisujejo dolgovi, ko se kontrolira ali denar pride v prave roke. To je pravilen pristop. Zavedati se moramo, da Eh, moramo nekaj storiti. Najlepša hvala vsem, najlepša hvala poslancem, tolmačem in vsem ostalim. Zasedanje je prekinjeno do 15. ure.